v zvezi z krizo zaradi ebole in pa dolgoročnih izkušenj. Gospod Gören, spračevalec, ja. štiri minute imate na voljo, zvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Prvi primeri ebole v Evropski uniji in DZDA so hitro zasejali paniko v javnem mnenju. Eh, med marcom in septembrom 2014 pa se je s tem virusom okužilo že ogromno ljudi v Sierra Leone, Gvineji, Liberiji. Ti ljudje so tudi umrli. In takrat ni bilo še take eh, panike. In eh, eh zlasti. Ti moramo v tej zvezi omeniti pomankljivosti na svetovni ravni. Tudi svetovna zdravstvena organizacija je sama priznala, da se je prepozno odzvala. Eh, Eh, v vseh treh državah eh, vlada tudi revščina in zaradi tega je ta bolezen tam še toliko hujša. 80 eh, odstotkov ljudi živi v ekstremni revščini in zdravstveni sistemi so pa šipki. Na evropski ravni pa so tudi sistemi eh, taki, da bi se jih dalo izboljšati. Zlasti bi bilo mogoče izboljšati koordinacijo med eh, komisijami in državami članicami. In kar eh, zadeva Eh, koordinacijo EU na področju te krize, pa lahko rečemo, da eh, smo eh, zapolnili določene praznine in poskušali rešiti situacijo in pomagati v situacijo tudi v treh afriških državah. Omenimo naslednje. Izjemna angažiranost humanitarnih delovcev Eh, zlasti delavcev zdravnikov brez meja in rdečega križa. To je eh, izboljšalo tudi ozaveščenost in povzročilo tudi eh, občudovanje. Boj proti ebolo je ta v življenje približno 500 tem del, delavcem, zdravstvenim delavcem. V tem je tu treba uh, omeniti tudi, da je farmacijska industrija hitro reagirala in našla cepivo. In tretjič, ne smemo uh, zapustiti zdravstvenih sistemov v uh, državah v razvoju, kajti javne finance se uh, usmirjajo žal na druga področja. Potem četrtič, uh, sistematično je treba ugotavljati, uh, kdo je odgovoren za Eh, zdravljanje redkih eh, bolezni. Eh, zlasti je treba dati podarek na raziskave tudi za države v razvoju. Tega problema ne smemo več zanemarjati. Evropski parlament mora pripraviti novo poročilo v tesnem sodelovanju s koordinatorjem Sirijanidesom. Naučiti se moramo veliko tudi iz misije v Eh, Zahodne Afrike, ki je bila novembra. Nujno je tudi ponovno zgraditi tri umenjene države, ne samo njihove zdravstvene sisteme, ampak tudi njihova gospodarstva, ki so na tlu že od samega začetka epidemija. In končno, Evropski parlament je imel prav, ko je eh, zahteval že več let, da eh, se vsej 20 odstotkov zunanje pomoči eh, posveti razvoju socialnih sektorjev, zlasti zdravstvenemu sektorju. In za zaključek, ne smemo uh, popustiti, ne smemo se nehati boriti proti temu žal inteligentnemu virusu, ki se bo lahko pokazal še v drugih oblikah kot v že dosedaj znanih. Zavedajmo se svoje moralne obveznosti, da zagotovimo pravico dostopa do zdravstvenih storitev posod po svetu. In končno Afriki moramo pomagati tudi, da postane odgovorna za svoj lastni razvoj, zlasti na področju raziskav in razvoja eh, v okviru zdravja. Hvala. Dank, Hvala, kolega Görenc. V imenu komisije, komisar Stilja Nides, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Spoštovani kolegi, spoštovane poslanke in poslanci. Komisija toplo pozdravlja poročilo Šarla Görenca. Gospodu Görencu se želim zahvaliti in pa seveda pohvaliti njegovo delo. Hvala za vašo predanost pri boju zoper ebolo. V tem obdobju je šlo za zelo učinkovito sodelovanje. In zato se gospodu Görencu res najlepše zahvaljujem. Evropska unija ima posebno odgovornost, ko gre za eh, podbujanje splošnega zdravstvenega varstva. Kajti pripraviti moramo, oziroma spoštovati moramo trajnostne razvojne cilje in razviti učinkovite ter odporne zdravstvene sisteme, v okviru katerih bomo lahko nadzorovali izbruhe takšnih bolezni. To pomeni, da moramo biti pripravljeni na naslednji izbruh podobne epidemije. Poročilo je zelo aktualno, kajti epidemija ebole še ni končana. Še vedno se pojavljajo novi primeri. Naprimer v Gvineji smo bili pričan novim primerom prejšnji teden. Še vedno moramo biti pozorni in moramo biti aktivni vse dokler si te države ne bodo popolnoma opomogle. Evropska unija in pa države članice so obljubile več kot 2 milijardi evrov in od tega več kot 100 milijonov evrov prihaja iz proračuna Evropske komisije za odziv, za raziskave in pa za obnovo družb. Želimo se kar se da veliko naučiti iz prejšnjih kriz. Oktobrska konferenca v Luksemburgu na to tematiko je obrodila pomembne eh, sadove, torej pomembna priporočila. In ta bodo vključena tudi v sklepe sveta, sveta za eh, zdravje decembra. S tem bomo pokazali, da se je tudi Evropski svet nekaj naučil iz te krize. To bomo storili decembra letos. Prav tako smo bili zelo aktivni v okviru eh, razprave eh, ministrov držav G7 o eboli. Komisar Timmermans je bil tam prisoten. Ta izjava, ki je bila pripravljena, kaže, kako pomembna je ta problematika. Treba je okrepiti evropske zdravstvene sisteme in tudi izboljšati mm, oskrbo z vodo in pa kanalizacijske sisteme. Samo tako bomo lahko zagotovili ustrezno zdravstveno varstvo. Poročilo, poročilo gospoda Görenca jasno kaže, da sta čista pitna voda in pa javno zdravstvo dobrini, ki morata biti na voljo vsem. Samo, če bomo razvili odporne, robustne zdravstvene sisteme, se bomo lahko borili proti takšnim izbruhom. Samo tako bomo lahko spremljali in se odzvali na epidemije. Kaj smo se naučili v Evropski uniji iz te zadnje krize, ko je izbruhnila ebola? Predvsej stvari. Dobro smo se odzvali na evropski ravni, kajti naš učinkovit in hiter ukrep, sploh naše hitro financiranje ukrepov za preprečevanje in raziskave eh, obnašanja virusa ebole, ebole in pa aktivna in neposredna pomoč v Zahodni Afriki sta bila izjemno koristna. Prav tako je bil center za hiter odziv in eh, reševanje mm, težav na področju epidemij izjemno uspešen. to je sistem, eh, po katerem so se ravnali vsi zdravstveni delavci, ne samo evropski. In to so stvari, ki smo se jih naučili. Ampak ni vse šlo kot po maslu. Kot prvo, mednarodna skupnost je bila in je še vedno slabo pripravljena za takšne zdravstvene nujne primere na globalni ravni. To je potrebno izboljšati in ukrepiti. To vključuje tudi podporo Svetovni zdravstveni organizaciji, reformo Svetovne zdravstvene organizacije ter pregled in pa sprejetje oziroma implementacija mednarodnih zdravstvenih predpisov. In tu bo naša pomoč igrala ključno vlogo. Prav tako smo imeli težave pri hitri namestitvi zdravstvenih ekip na terenu. Zdaj sodelujemo z državami članicami za ustanovitev Evropskega zdravstvenega korpusa z uporabo prostovoljnega eh, zajema zdravstvenih delavcev. Še posebej pomembno je, da je Evropska unija sprejela zavezo za krepitev celovitih zdravstvenih sistemov, ampak eh, kriza z ebola, z ebola nam je pokazala, da morda nismo bili dovolj vseobsegajoči, kar pomeni, da moramo storiti več za to, da še nadalje ukrepimo nacionalne kapacitete. Kot sem dejal, pomembno je zagotoviti zdravstveno oskrbo vsem in predvsem tudi omejevati izbruhe bolezni. Tretja zadeva. Najšipkejši zdravstveni sistemi so izredno pomankljivo eh, finančno opremljeni. In eh, tu seveda ne bo dovolj zgolj mobilizirati eh, razpoložljive eh, vire, ampak potrebujemo določeno minimalno raven financiranja javnega zdravstva. Države porabijo manj kot 30 eh, eh, dolarjev na prebivalca na leto za to področje. To so realne številke. Četrta zadeva. Komisija in države članice morajo pomoč na področju zdravja načrtovati bolj strateško in nikogar ne smemo opustiti in ne pustiti ob strani. Osredotočiti se moramo na tiste države, ki so pod ravnjo minimalnega javnega financiranja. Razmisliti moramo o tem, kako lahko naše kolektivne zdravstvene sisteme izvajamo in načrtujemo še bolj učinkovito in predvidljivo. In ne nazadnje, komisija in države članice morajo podpreti globalno koordinirano raziskovanje, kajti pomembno je opredeliti prioritete in se lotevati tudi določenih vrzeli na področju raziskovanja epidemij. Tu igrajo raziskave tudi pomembno ulogo pri krepitvi lokalnih zdravstvenih sistemov in zato podpiramo globalno raziskovalno sodelovanje na področju pripravljenosti za razdive bolezni. Hvala lepa za vašo pozornost. Er Hvala lepa, komisar Stiljanides. V imenu odbora za zdravje in eh, okolje gospod Huaristi Abons. Najlepša hvala, gospod predsedevči. Tako kot pri begonski krizi je bil odziv Evrope na krizo za ebolo prepočasen. Nekatere države članice so se odzvali dobro, ampak ostale so se odzvali res patetično. Tako da se Evropa tu nima česa veseliti in se nima s čim hvaliti. Uh, so določeni nauki, ki jih moramo podegniti iz eh, teh izkušenj, eh, predvsem v prvih eh, mesecih te krize, po opozorilih zdravnikov brez meja. Tako veliko pasivnosti je bilo v prvih nekaj mesecih, da je to tudi del obrazložitve, zakaj se je epidemija širila tako hitro in tako daleč. Ta Izbruh ebole je namreč pokazal, kako počasni in neučinkoviti so zdravstveni sistemi in humanitarni sistemi, ki jih upravljamo. Potrebujemo globalni sistem, ki bo podpiral raziskave in razvoj cepiv in zdravil. Hvala lepa. Lepo bi vas eh, prosil da se vzdržite uporabe modrega kartona, ker eh, močno zamujamo. Naslednji ima besedo gospod Moris Ponga, minuta in pol. Gospod predsednik, kolegice in kolege, kolegi najprej hvala lepa kolego Šarlu Görensu za to, da nam je prisluhnil in da je tudi sodeloval z nami pri pripravi tega poročila. Gre za pomembno poročilo, ki vleče tudi ključne nauke iz te zdravstvene krize, s katero se je soočila Zahodna Afrika ehm, v letu 2013 in 2014 in ki je povzročila več kot 11 tisoč eh, mrtvih. Ta kriza je dramatično izpostavila sistemske težave držav razvoja na področju zdravstva. Zato je ključnega pomena, da Evropska unija in ostali akteri na področju eh, razvoja nerazvitih držav prispevajo na pomemben način krepitvi razvojne pomoči, da bodo te države lahko vzpostavile delujoče zdravstvene sisteme. To pomeni tudi razvoj infrastrukture, zdravstvene opreme, pa tudi e, izobraževanje zdravstvenega osebja. Osebje mora biti izobražena in usposobljena za to, da se lahko ustrezno odziva na krize, s katerimi se sooča. Nekaj, kar se mi zdi še posebej pomembno v tem poročilu, pa je potreba po krepitvi e, sistemov vodenja in upravljanja v državah v razvoju. Bolj ko je država dezorganizirana, Eh, manj je sposobna pomagati žrtvam. Dobro vodenje in upravljanje eh, in pravna država sta predpogoja za trajnostni razvoj. To dvoje je med sebojno povezano. Če tudi je število novih primerov zdaj eh, omejeno zgolj na območje Gineje in Sierra Leone in drugih držav, ki so sicer že razglašene za območja prosta ebole, pa moramo še naprej sodelovati z akteri na področju razvojne pomoči, da se prepreči morebitna nova epidemija oziroma nov izbruh te bolezni. Hvala lepa, gospod Neuser, minuta in pol. Gospod predsedujoči, gospod komisar, kolegice in kolegi. Medijsko zatišje okrog ebole je zavajajoče. V Sierra Leone in drugod so še vedno primeri, Eh, ebole in eh, do sedaj še vedno ne vemo, kakšne so dolgoročne posledice preživelih, eh, ki so bili oboleli za ebolo. In zato je dobro, da v poročilu Görens govorimo tudi o več kot zgolj neposrednih posledicah te katastrofe. To je bistvo tega poročila in zato se vam zahvaljujem, Šarl. Želimo okrepiti zdravstvene sisteme v zadevnih državah, v Liberiji, Gvineji, Sierra Leone, ampak obenem moramo imeti v očeh tudi podobno uh, ranljive države v Afriki. Tako kot pri begonski krizi, ko je Evropska unija in mednarodna skupnost bistveno uh, prepozno začela ukrepati proti temeljnim razlogom za to krizo, velja enako tudi za zdravstvene sisteme in za uh, osnovno zdravstveno skrbo in za osnovno uh, higieno v teh državah. Kdaj se bomo končno naučili, da je preventiva uh, boljša kot kurativa na tem področju. Letošnja nagrada, Nobelova nagrada, gre upravičeno kvartetu eh, za dialog v Tuniziji. To je prav, ampak eh, tisti, ki so se borili proti krizi ebole, bi si prav tako zaslužili Nobelovo nagrado za mir in številni so tu to pomoč plačali z življenjem. In hvala, gospod komisar, tudi za vašo angažiranost v vlogi koordinatorja za reševanje krize za ebolo. Hvala lepa, gospod Gerike, ena minuta. Spoštovani gospod komisar Stilenidis, kaj se bomo na dolgi rok eh, naučili iz te krize? Kako bomo okrepili zdravstvene sisteme v državah v razvoju, da preprečimo prihodne krize? podobno poročilo za delegacijo AKP sem pripravil tudi sam in eh, sodeloval sem tudi s kolegi iz Afrike in pravijo, da če bi danes ali jutri prišlo do nove pandemije, bi bili enako uh, slabo pripravljeni kot eh, pred krizo z ebolo. Dovolj je torej uh, pritoževanja, čas je, da začnemo sodelovati s temi državami. Potrebujemo globalno uh, mrežo uh, centrov za krizno ukrepanje. Potrebujemo določen minimum infrastrukture, ki jo lahko mobiliziramo v 24 urah, ampak ta medicinski beg možganov iz držav v razvoju moramo prav tako ustaviti. Tam potrebujemo dobre zdravnike in spodbujati moramo njihovo eh, izobrazbo. Potrebujemo tudi dobro teritorijalno pokritost zdravniki v teh območjih. Pomembno je tudi, da mm, bodo matere vedele, kako pomembna je higiena, kaj to bo pomenilo bistveno več kot eh, na svet nekega evropskega prostovoljca na, pod, na tem področju. Hvala lepa, gospa Sančez. Najlepše hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar, gospod eh, Görens. Pred nadaljujem čestitke vam in celotni ekipi za odlično opravljeno delo pri tem poročilu. Kriza z ebolo je privedlo do skoraj do 12 tisočih eh, smrtnih eh, žrtev. In to se moramo končno naučiti, namreč eh, varčevalni ukrepi ubijajo. Ukrepi, ki jih je zahteval mednarodni denarni sklad za številne države v Afriki, pomenijo ravno to, da prihaja do izbruha tovrstnih bolezni. Enako velja tudi za številne države v Evropi, tudi v Španiji so črtali ogromno količino sredstev, ki je bila mm, namenjena zdravstvu. Edini razlog za izbruh ebole je pomankanje eh, financ. Tudi farmacijska industrija se je tu izkazala za eh, zgolj eh, lačno za dobičkom, nič drugega jih ni zanimalo. Pomembno je, da vzpostavimo močne zdravstvene sisteme in tudi jasen sistem financiranja raziskav. Teh 12 tisoč smrtnih žrtev mora biti nauk, ki se ne sme ponoviti. Hvala lepa, gospa Hojbuh, ena minuta. Hvala lepa. Tudi mi, zeleni, se zahvaljujemo gospodu Görnsu za to poročilo, poročilo in eh, seveda zelo pozdravljamo eh, to poročilo, kajti tu je veliko naukov, ki jih ne smemo pozabiti v prihodnjih krizah, kajti nedvomno to ne bo zadnja. To, kar pogrešamo, je morda zahteva po fleksibilnejšemu pristopu k avtorskim pravicam, k intelektualni lastnini, kajti Ebola je še enkrat pokazala, da je zdravje javno dobro. In tudi državam v razvoju moramo dati neko zdravo perspektivo, ko gre eh, za dostop do zdravil. Tudi velikega pomena je možnost, da države v razvoju, torej te države, eh, uporabijo to, kar eh, jim na področju intelektualne lastnine prinaša sporazum eh, TRIPS. Pomembno je, da se zagotovi univerzalno univerzalni sistem javnega zdravja in da se uporabi vse nacionalne in mednarodne sisteme in orodja, ki jih imamo. Ta kriza ne sme postati pozabljena kriza, kajti te države bodo potrebovale dolga leta, da se bodo opomogle od eh, nastalih razmer. Gospod eh, Gel, ena minuta. Mikrofon za govornika, prosim. Hvala. Ob tej priložnosti bi rad izrazil zahvalo tistim nevladnim organizacijam in lokalnim organizacijam, ki so res neverjetno sodelovali pri tej krizi in izkazali veliko mero poguma. Ob tej priložnosti pa moram tudi izraziti kritiko na račun medijev, ki so tako zelo senzacionalistično eh, na ta način zgolj poskušali izboljšati svojo gledanost ali branost. BBC World News eh, je namreč vzpostavil celo program Ebola Watch kot eh, nek, neka oddaja, s katero zasledujejo kriminalce. Trdno sem prepričan, da v takšnih razmerah probleme lahko rešujemo tako, da se lotevamo dejanskih vzrokov, ne zgolj simptomov. In na dolgi rok to vrstne krize lahko preprečimo s tem, da okrepimo blaginjo najrevnejših v najrevnejših državah. Dejstvo je, da je revščina v Zahodnji Afriki tistim najrevnejšim oduzela možnost, da si sami zaslužijo kruh. Zaradi nekoristnih eh, sporazumov eh, z to državo, s temi državami, je Evropska unija bila nesposobna izboljšati njihove življenjske razmere. Če bi storili drugače, bi kaj hitro videli, da se to vrstnim krizem lahko ognemo. Gospod Schaffhauser, ena minuta. Da, vi. Spoštovane kolegice in kolegi poštovani gospod predstavnik komisije. Mm, ne bojimo se neumnosti. Neumnost eh, je, če bi danes glede na število prisotnih tu izbruhnila kakšna bolezen, verjetno ne bi bilo katastrofe, ampak smo smešni. 12 eh, tisoč eh, mrtvih, 25 tisoč obolelih, skoraj 2 milijardi namenimo temu problemu, 900 milijonov jim eh, nameni komisija. Ko gre pa za otroško paralizo eh, in polijo, tu je na stotine tisočev obolelih let, no o tem ne govorimo. In eh, zdravila so enostavno dostopna, sploh niso draga, mimo grede, ampak eh, vse to nas ne zanima. To nas ne skrbi to je zopet cela eh, vrsta priporočil, ampak eh, kdo bo financiral ta Marshallov plan za Evropo? Tisoč milijard evrov za banke, neke iluzije za Junkerjev načrt za Afriko, pa nič. Hvala lepa, gospod eh, Venta, eno minuto. Gospod predsedujoči, gospod komisar, ebola je v treh državah Zahodne Afrike, Gvineji, Liberiji, Sierra Leoneju, pokazala, kako neustrezno se je odzvala mednarodna eh, skupnost eh, na čelu z Svetovno zdravstveno organizacijo. Zdravstveni sistemi v teh državah nimajo ne sredstvo, ne možnosti za eh, preprečevanje in boj proti tovrstnim krizam in zato so posledice katastrofalne za njihovo mm, gospodarstvo in za varnost v celi regiji. Vloga humanitarnih organizacij se je tudi izkazala za neustrezno. Te so namreč pomagale najbolj obolelim in zagotavljale eh, zaščito. Bistveno je, da sodelujemo z lokalnimi oblastmi, da eh, tudi hm, gradimo most zaupanja med eh, tistimi, ki so oboleli, da ne bo in tistimi, ki niso, da bo ljudem jasno, kaj je nevarnost in kaj ni. In pomembno je, da tudi države članice tu sodelujejo v kontekstu razvojne pomoči. Dejstvo je, da bo v prihodnje nujno storiti več za zmanjšanje revščine v teh državah. V okviru programa eh, Obzorje 2020 in tudi v okviru eh, razvoja novih eh, zdravil, mislim, da nam bo morda vendarle uspelo najti še nove rešitve. Gospa McAven. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod eh, komisar, hvala tudi gospodu Gornicu za to poročilo, eh, poročilo. In eh, na zapisnik naj izrazim tudi zahvalo vsem zdravstvenim delavcem, ki so sodelovali v regiji. Komisar pravi, imate, e, najhujša lekcija je bila ta, da tiste države, ki niso imele razvitih e, sistemov osnovne zdravstvene oskrbe, niso uspele problema rešiti. Vprašanje zdaj je, e, kaj bi se zdaj zgodilo, kaj naj bi se zgodilo, vemo, ampak kaj se dogaja, pa ne vemo. Je kakršnakoli sprememba v naših skupnih programih s temi državami Zahodne Afrike za prihodnje, gradimo nove klinike, kaj se zgodi z njimi? kaj se dogaja z zdravstvenimi delavci, ki tam delajo, kaj se dogaja z zavezami, ki so bile sprejete eh, v Bruslju aprila na veliki konferenci. Zakaj to sprašujem? Zato, ker sem prejšnji teden imela pogovor z zdravstvenim delavcem iz Sierra Leone in eh, pravi, da se mu zdi, da nekatere te zdravstvene centre preprosto zapirajo, nimajo dovolj zdravnikov. Eh, Sierra Leone je ena najrevnejših držav na svetu, zagotavlja brezplačno zdravstveno oskrbo zgolj uh, nosečim eh, materam, doječim materam in otrokom do petega uh, leta. Oboleli za ebolo niso deležni pomoči. Tako da potrebujemo novo strategijo. Ne vem, ali jo komisija in države članice imajo in kako to nameravajo koordinirati naprej. Vsi smo se zavezali v New Yorku, da bomo zagotovili univerzalno zdravstveno skrbo, ampak premalo je zgolj sprejemati zaveze, treba je tre začeti tudi kaj delati. Tako da nekaj treba storiti v teh državah in res me zanima, kaj komisija namerava storiti. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Predat, za minuto. Oh, Najprej hvala lepa gospodu Gorensu za to poročilo in tudi za nauke, dolgoročne nauke, ki jih lahko potegnemo iz eh, krize z virusom ebole. Pred eh, tednom dni sem se sestal s predstavniki nevladnih organizacij Sierra Leone. Gre za organizacijo, ki je prvotno delala na področju izobraževanja in ki se je sredi krize za ebolo znašla v sistemu preventive Mm, na ravni lokalnih skupnosti. In eh, povedali so mi nekaj zelo pomembnega, namreč, da je ta kriza pokazala vse slabosti in šibkosti zdravstvenih sistemov revnih afriških držav in prav tako bi sam dodal, da je to pokazalo tudi številne pomankljivosti našega ukrepanja. In to pomeni, da moramo okrepiti zdravstvene sisteme v teh državah in prav tako moram eh, dejati, da morajo biti naši ukrepi dolgoročni in da se moramo držati svojih zavez, kar zadeva financiranje. In hvala lepa, gospod predsedujoči, za besedo. Procedura. Hvala lepa, zdaj prehajamo. Ne, rekel sem, da modrih kartončkov ne bom dopuščal in vprašan. Torej prehajamo na postopek proste razprave in a, eh, tukaj imamo deset kolegov, ki so zaprosili za besedo. Najprej bom dal besedo posamezni politični skupini. Gospod Bušoj dobi eh, besedo za minuto. Najlepša hvala. Gre za največjo epidemijo v zgodovini, ki je prizadela več držav v Zahodnji Afriki. Več kot 23 tisoč eh, ljudi je bilo okuženih in 9000 jih je umrlo. Zdravstvene, um, zdravstveni delavci so tudi bili prizadeti. Evropska unija in države članice so namenili 1,2 milijona uh, oziroma milijarde evropskih sredstev za zdravljenje in za cepila, cepiva. Uh, tukaj pa je treba uh, pri, pomagati z sledenjem, z mobilnimi laboratorijskimi storitvami in tudi z usposabljanjem zdravstvenega osebja, kot tudi socialno mobilizacijo. Krepitev zdravstvenih sistemov in večanje ozaveščenosti lahko pripomore k omejevanju prenosa bolezni. Če tudi Evropska unija izrazila solidarnost in podporo, bi lahko storili več, da bi pomagali ljudem v Zahodnji Afriki pri tej tragični bolezni. Hvala lepa. Gospa Kiniči za minuto gospod predsedujoči. Kompleksnost epidemije ebole, ki je od marca leta 2014 je trdno prizadela Gvinejo, Liberijo in Sierra Leone, se stavlja resno vprašanje, ki zadevajo Evropsko unijo in ji dajo veliko odgovornosti znotraj uh, svetovnega prizorišča glede promocije eh, pravice do zdravstvene pomoči in glede zdravstvenih uh, struktur in uh, izobraževanja v teh državah. Uh, vodenje te krize je pokazalo na veliko napak. In zato je danes še bolj nujno, da Evropska unija si močno prizadeva pri uh, razvojni pomoči in pri podpori, gospodarski podpori tem treh, trem afriškim državam. Strinjam se s tem, da je treba revidirati uh, Evropski um, razvojni sklad v, pri tem trem državam. Brez strukturne pomoči, ki naj bi omogočal dostop do zdravstvenih zdravstvenih, eh, osnovnih zdravstvenih storitev ne bo mogoče preprečiti tveganje bodočih uh, epidemij. Hvala. Hvala lepa, gospod eh, predsedoči. V Gvineji, Sierra Leoneju in uh, Liberiji je divjal virus ebole in tudi druge države v Zahodnji Afriki je ebola prizadela, vendar pa te države ne trpijo zaradi, le zaradi krize z ebolo, ampak imajo eh, sistemsko krizo. 80 odstotkov prebivalstva živi v ekstremni revščini in odziv Evropske unije na uh, ebolo ni bil neposreden in učinkovit. Tudi uh, zdravniki uh, brez meja in Rdeči križ so bili bolje pripravljeni in so po, lažje pomagali lokalnemu prebivalstvu. Zato je pomembno, da iz, bolje skoristimo možnosti teh organizacij. Tudi bolje je treba podpreti raziskave, potrebujemo zdravila in cepiva proti eboli. Uh, dolge teh afriških držav je treba tudi črtati predvsem teh držav, ki jih je prizadela ebola, morajo biti sposobne več investirati v zdravstvene sisteme, ne pa da odplačujejo svoje dolgove. Kajti ti sistemi so povsem propadli tudi zaradi tega mednarodnega denarnega sklada. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Ko ugotavljamo, kaj bi se lahko naučili iz krize z ebolo, eh, je pomembno, da poročilo eh, pripoznava tudi, da je mednarodni denarni sklad eh, zaradi svojih krčen podkopal zdravstvene sisteme v teh državah, pa ne le zdravstvene sisteme, zato te države niso mogle omejiti širjenja epidemije. Tukaj moramo um, ta vzrok odpraviti. Pomagati moramo zgraditi eh, splošne, prosto dostopne in brezplačne zdravstvene sisteme, pomagati moramo sposobiti zdravstvene delovce in zagotoviti, da bodo na voljo zdravila in to po dostopnih cenah. Prav tako moramo zagotoviti čisto vodo in sanitacijske storitve v teh državah. Pozdravljati bi morali vso mednarodno pomoč, ki je še vedno potrebna in morali bi se spomnili tudi na Kube, ki usposablja več zdravnikov in medicinskih sestrov vse države na Zahodu. Gospa Rivasi za minuto. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najprej čestitke kolegu Šarlu Görensu najprej za to analizo in pa tudi za njegove predloge. E, po podatkih, ki jih imamo iz teh držav, ena majhčera e, dela namreč v Gvineji, sta še dva primera ebole v centru Rdečega križa v Fore Karja. Ampak kaj ugotavljamo? Ugotavljamo, da Evropska unija z državami članicami eh, investirala več kot 1,9 milijarde evrov, ampak v bistvu niti nismo tako zelo izboljšali zdravstvenih sistemov tam. Ta zadeva namreč zahteva svoj čas. Eh, In v okviru razvojne pomoči, gospod komisar, mislim, da potrebujemo jamstva, da se bodo resnično gradili bolnišnice, da se bodo resnično gradili dispanzeri. Kar zadeva sredstva, ki smo jih eh, namenili uh, kliničnim študijam, mislim, da je stori, treba storiti več, eh, da je treba storiti več za to, da se zagotovi dostop do zdravil. In ničesar še nismo tako rekoč eh, pridobili tu. Videli smo, da so zdravstveni delavci, ki so bili v stiku z obolelimi, eh, še naprej nosilci teh eh, bakterij, kajti storiti moramo več na, tudi na tem področju, na področju raziskav, če hočemo zagotoviti boljšo prihodnost tem državam. Médecins sans frontières zdravniki brez meja in druge mednarodne organizacije so bile na eh, terenu in se borile proti tej grozni bolezni preden so politiki sploh začeli začeti govoriti o tej bolezni torej oni so bili najbolj učinkoviti potem pa ko smo ukrepali smo storili vse v počasnem posnetku skušali smo nadoknaditi zamujeno in za vsako novo bolnišnico ki je bila zgrajena uh, je bila vsaka polna v nekaj urah. Namesto, da bi hitro preobrazili uh, stavbe v zasilne bolnišnice, smo tukaj eh, zasledovali visoke standarde, vendar pa v teh tednih se je kriza le še poslabšala. Moje sporočilo Evropski uniji državam članicam je torej naslednje in tudi drugim državam po, Evropske, po svetu. Naslednjič, prosim, razumite, Eh, izredne razmere in naravo izrednih razmer. Učite se od nevladnih organizacij, učite se od ljudi, ki tvegajo svoje življenja za to, da bi se borili proti eboli. In naučimo se preprosto ta nauk, da hitro ukrepanje ni le cenejše, temveč tudi eh, varuje življenja. Najlepša hvala. Gospod komisar, sedaj je beseda vaša. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Najlepša hvala za to bogato, plodno razpravo in za te številne predloge in uvide. Še enkrat naj rečem, da to poročilo Gorens omenja pomembne nauke, ki se jih lahko naučimo iz krize z ebolom. Vsi smo udeleženi v tem učnem procesu. Še enkrat se lepo zahvaljujem Charlesu Görensu za, njegove, za njegovo delo in predanost. Sočasno pa bi želel reči nekaj o besedah Linda McEwan, omenila, je univerzalni sistem kritja in zdravstvene oskrbe. Kot sem že omenil, se v celoti strinjam z njo in zato sem se že osredotočil na problem Svetovne zdravstvene organizacije. Organizacijo je treba nujno reformirati, da jo pripravimo za prihodne izbruhe, katere koli bolezni v katerikoli državi v Afriki ali kjerkoli drugod po svetu. Zato moramo spodbujati reformo Svetovne zdravstvene organizacije. To bi bil najpomembnejši instrument za naslednjo epidemijo. Komisija in države članice pa bi seveda morali znova si pogledati, kakšno je razvojno sodelovanje na področju zdravstva, še zlasti v teh treh prizadetih državah. Na terenu samem sem videl, kakšne težave imajo te tri države in ugotovil sem, da so nauki morda najpomembnejša podlaga za nas kot mednarodno skupnost in za našo prihodnost seveda moramo podpreti te države, ki so najbolj potrebne pomoči. Zelo pomembno pa je doseči tudi SDG-je na področju zdravstva in hkrati moramo zgraditi tudi odporne in zdržne zdravstvene sisteme, tako da bodo ti bolje pripravljeni za morebitne izbruhe bolezni. Kajti Imeli bomo prihodnje seveda še nove izbruhe. Nažalost je pač tako. Vse to moramo torej početi na bolj uh, na predvidljiv in ciljan in partnerski pristop. In to je edini način. Najlepša hvala, gospod predsedojoči, in znova hvala lepa Šarlo Görensu za vaše delo, kajti zdaj imamo podlago za prihodnost in to je pravzaprav neke vrste učbenik tega, kar smo se lahko naučili iz te krize. Hvala lepa. Sedaj pa dajemo besedo poročevalcu, gospodu Görensu. Izvolite. Predsedujoči, najprej hvala vsem kolegom, ki so sodelovali v tej razpravi in ki so sodelovali tudi pri pripravi poročila. Hvala tudi vsem za prijazne besede na moj račun, enako velja tudi za komisarja Stilja Nidisa. Ta tema, eh, ki obravnavamo v tem poročilu, je zelo aktualna. Kaj gre za vprašanje življenja in smrti, to pomeni, da se moramo s tem spopadati na zelo resen način. V odboru za razvoj že leta ustrajamo na tem, da je potrebno nameniti več sredstev za eh, promocijo zdravstva v državah v razvoju. Ne zamudimo nobene priložnosti, pa naj gre za proračunsko razpravo ali za konkretne poročile na to temo, da ne bi ustrajali na tem, da je treba storiti več za promocijo raziskav tudi v afriških državah, da se tudi pospešuje razvoj v afriških državah in pri razvojni politiki ne smemo mi razvijati drugih, ampak jim moramo dajati možnosti, da se sami razvijajo. Prav tako ne izpustimo nobene priložnosti, da mm, ne bi omenili pomena dobrih sistemov upravljanja na mednarodni ravni, eh, evropski ravni ali afriški ravni. Dejstvo je, da rezultati so bili doseženi in nobene priložnosti ne zamudimo, da ne stigmatiziramo počasnosti, ki je dejansko označevala reakcijo mednarodne skupnosti na začetku, še posebej, ko gre za institucionalne akterje, ampak stvari so se končno premaknile. Tudi zahvaljujoč temu, kar smo mi storili septembra 2014, po mojem mnenju je bila to najboljša rezolucija, rezolucija kar smo jih kdaj izglasovali tu v našem parlamentu na temo zdravstva v državah v razvoju. Eden od kolegov je dejal, da smo smešni in eh, primerjal je mm, tudi malarijo in eh, ebolo, ampak ne gre za eno ali drugo z obojim se moramo soočiti, z ebolo, z malarijo, ni tuberkuloza ali AIDS, ne, tuberkuloza in AIDS so probleme, ki jih je treba reševati. Z vsemi izzivi se moramo soočiti in to je tudi razlog, zakaj vse čas vedno znova podarjamo, da je potrebno nameniti 20 odstotkov razvojne pomoči ravno razvoju temeljne zdravstvene oskrbe. Tako da toliko v odgovor tistemu kolegu ki pravi, da je ta zbor smešen na svojem delovanju. No, naj izpostavim tudi dejstvo, da ne smemo zdaj eh, opustiti svojega dela. Ta virus namreč eh, zdaj eh, vendar da kaže tudi svojo drugo plat, kaže tudi druge načine, kako ostaja pri življenju in to je še en razlog, zakaj moramo ostati kar se da budni. In eh, ena od lekcij, ki izhaja iz krize z ebolo, je, da sem zdaj ob koncu leta 2015 vsekakor uh, bolj zaverovan v uspeh, kot sem bil morda prej. In še enkrat naj izpostavim še zadnjo stvar. To poročilo prav tako izpostavlja vprašanje tistih, ki so odgovorni za razvoj novih zdravil in za raziskave. Dejstvo je, da je trg eh, pomemben, ampak eh, ne smem ga pustiti samega. Sem liberalec, torej sem eh, velik zagovornik tržne ekonomije, ampak vendarle obstajajo področja, kjer politika mora prevzeti odgovornost in upam, da bo naš odbor za okolje in zdravje skupaj z odborom za razvojno politiko lahko vsaj sprožil nek začetek iskanja odgovora na to vprašanje, ki je težko vprašanje, moram priznati, to je bilo pretežko vprašanje, da bi ga se lotili v okviru tega poročila in zato tudi pozivamo pristojne odbore za to problematiko, da se vendarle lotijo tega izjemno pomembnega vidika tega vprašanja. Hvala. Dezbatere iz tenki se votarja v avelok mlinje. S tem je ta razprava.